Kolegice in kolegi, sedaj eh, odpiram naš sestanek eh, našega izredno pomembnega odbora. Kaj ti vsi vemo, da gre za zelo pomembne stvari. Zahvaljujem se komisarju Oettingerju, da je z nami, s svojo ekipo. Želim se vsem zahvaliti za angažma in za upravljeno delo naše usklajevanje eh, je bilo žal neuspešno o proračunu eh, in eh, žal moramo ugotoviti, da nam ni uspelo. Izhajamo iz dejstva, da je svet glede Turčije, ki sprejema sirske vse, sirske begunce postopal neustrezno, glede na to, da parlament ni imel nič povedati. In zato je eh, eh, se zgodilo, da pričakovanja parlamenta niso bila upoštevana, kar bi morala biti. Komisija je poskušala najti neko ravnotežje in je ocenila, da je treba začeti uporabljati člen 15.3 nove finančne uredbe pri oblikovanju katere je gospa Gresle zelo sodelovala in veliko prispevala. To je bil eleganten način za zagotavljanje uporabe te uredbe, ki je že celo leto veljavo. In to je bil tudi način, kako povdariti pomen raziskav, kaj ti gre za uh, prihodnost eh, evropejcev in evropskega kontinenta. Tu nam ni uspelo svet prepričati in eh, tako moramo ugotoviti, da eh, to usklajevanje eh, ni oziroma spravni postopek ni uspel. Od, eh, upajmo, da bomo do januarja našli eh, dogovor, eh, kajte, če bomo dogovor našli, bo to dobro za evropsko stvar. Komisija eh, se je eh, tudi zavezala, spoštujoč eh, zgornjo mejo enega odstotka BDP. Eh, z novim predlogom komisarja Oettingerja in sicer ta predlog je dal v petek in o tem bo govoril eh, danes. Sedaj mu dajem besedo in se mu želim še enkrat zahvaliti za njegov angažma in želim se mu zahvaliti za vse napore, ki jih vlaga v to, da bi v naslednjih urah lahko se svetom dosegli kompromis. Gospod komisar, imate besedo verehrter Herr ja. Gospod predsednik, dragi kolega Artui, drage poslanke in poslanci, najlepša hvala, da ste mi dali nekaj časa na voljo za to, da vam predstavim naš nov predlog. Pred enajstimi dnevi ni bilo mogoče doseči dogovora med parlamentom in svetom. komisija je v petek tako pripravila nov osnutek predloga proračuna. Jutri bomo o tem govorili v trialogu. Smo pod časovnim pritiskom. Naslednji teden je plenarno zasedanje v Strasburu in to naj bi bil cilj za zaključek postopka. Zato bi morali storiti vse, zato da bomo jutri prišli do dokončne odločitve. Kajti, če bi prišli na dvanajstine, bi to predstavljalo velike pom pomankljivosti. Naprimer, drugi del izplačila Turčja EU bi bil blokiran, kajti potrebovali bi več denarja, kot je vključenega v eno dvanajstino. In drugič, januar in februar sta meseca, kjer se izvede veliko izplačil in z dvanajstinami ne bi bili zadovoljni. Dvanajstina januarja in februarja bi pomenila, da bomo kmetom v začetku volilne kampanje težko razložili, zakaj je tako. Tudi na področju raziskav ne bi prišlo do krepitve sredstev. To pomeni, da želimo ob tekočih projektih začeti tudi izvajati nove projekte. Zdaj, če bi prišli na dvanajstine, pa to ne bi bilo mogoče. V spravnem postopku smo dosegli veliko napredka in pri točki ali dveh projekti, dogovora potem ni bilo mogoče doseči. Da bi lahko prej prišli do dogovora, je komisija podala naslednji predlog. Čim bolj smo se želeli približati temu, kar bi lahko bilo sprejemljivo za obe strani. Vključili smo elemente, ki so bili v spravnem postopku pomembni za parlament in svet in to bi lahko bilo tudi skupno stališče. Gre za konkurenčnost, rast, za poslovanje, dovolj sredstev za migracije in za varnostno politiko, krepitev sredstev na področju varovanja okolja in preprečevanje podnebnih sprememb. Tretji diapozitiv obveznosti predstavljajo 1,00 BDP. 165,6 milijard evrov to znaša. To bi bilo povišanje v primerjavi s proračunom za 2018 v višini 3,0 odstotka. Za nepredvidljive razmere smo predvideli 1,3 milijarde evrov. Po našem mnenju je to dovolj visok znesek. Kar zadeva plačilo, pri plačilih je naš predlog ta, da bi imeli 148,2 milijarde evrov v primerjavi z letom 2018, je to povišanje za 2,4 odstotke. Zdaj pa četrti diapozitiv. Ko govorimo o spreminjanju sredstev v EFSI-ju. Tukaj smo zagotovili 3 milijarde več. Za obzorje 2020 predlagamo povišanje za 100 milijonov in sicer na osnovi člena 15.3. Namenoma nismo vzeli 400 milijonov, ampak samo 100, to je znak zato da upoštevamo pomisleke sveta in da jih jemljemo resno. Še enkrat, kar zadeva 400 milijonov. Teh 400 milijonov izhaja iz leta 2017, ampak ne iz proračunskega leta 2017. Leta 2017 je bilo iz prejšnjega finančnega okvira vzetih nekaj sredstev. Torej, od 2007 do 2013 je bilo vzetih nekaj sredstev in prenesenih. Prav tako so bila upoštevana neporabljena sredstva leta 2017. Zato smo prišli do tega visokega zneska 400 milijonov in eh, leta 2019 želimo vključiti 100 milijonov na novo. Erasmus plus želimo še 200 milijonov, dodatnih 200 milijonov, zato da bi imeli 400 milijonov več kot leta 2018. Kosme in programi za MSP, tukaj bi zagotovili 5 dodatnih milijonov. 15. člen. Prehajamo na naslednjo prosojnico. Naj nekaj razjasnimo. Gospod predsednik, omenili ste gospod Gresle. Ona je bila pristojna za izvajanje proračunske reforme in pri členu 15.3 se je pogajala z svetom in poskrbela je, da je člen tudi zaživel. In v novem členu je zapisano, da bi lahko sredstva, ki niso bila porabljena, spet bila na voljo. Ni samodejnosti, ampak prav tako ne more biti avtomatskega zavračanja teh sredstev. Zato smo zdaj poskrbeli. V petek smo svetu prvič predstavili naš nov predlog. Gospod Kopmant je pristojen za to, moj generalni direktor. In kar nekaj držav članic je, ki so neutralne do teh 100 milijonov evrov in člena 15.3. Nekaj držav članic je, ki zagovarjajo ta člen, približno 10 držav članic pa je, ki to še vedno zavračajo. Jutri bo to prav gotovo pomembna točka v pogajanjih. Menimo, da imamo dobre razloge za ta sredstva, kajti na področju raziskav je jasno, da potrebujemo več sredstev. Zdaj pa razdelek 1b, pobuda za zaposlovanje mladih. Izvirni predlog smo okrepili za 117 milijonov, to pomeni, da bi 2019 imeli na voljo enak znesek kot leta 2018 za zaposlovanje mladih. Kar zadeva razdelek 2, kmetijstvo na področju svinske kuge in olčnega olja smo skrbeli za dodatna sredstva in to je vse v skladu za posvetovanje iz spravnega postopka. Program LIFE in zaščita podnebja. Tudi tukaj smo želeli okrepiti sredstva in dodali smo še nekaj sredstev v primerjavi z našim izvirnim predlogom. Zdaj pa razdelek 3 gre za varnost in unijo državljanov. AMIF bo imel zdaj 400 milijonov in to predstavlja precej veliko povišanje povečali ga bomo za 65 odstotkov. Sklad za notranjo varnost bo dobil 5 milijonov več in tudi pri Europolu, EULISI in Eurojustu bomo zagotovili več sredstev. Ukrepili smo tudi ustvarjalno Evropo, multimedije, gre za ukrepe za preprečevanje lažnih novic in financiranje naporov na tem področju. Razdelek 4 glavni problem je, instru, je instrument za begunce v Turčiji. Poznamo pomisleke parlamenta, gre za 3 milijarde, 2 milijarde iz rezerv in 1 milijarda iz svežih sredstev, to smo upoštevali. Prav tako imamo instrument za sodelovanje in programe za soseščino. 21 milijonov več smo tukaj zagotovili. Zato želimo ukrepe na področju soseščine in boja proti vzrokom za migracije še okrepiti. In to mislim, da so tudi pričakovanja parlamenta. Rekli ste, da želite skrčiti sredstva za predpristopno pomoč Turčiji in tudi na to smo se odzvali. Razdelek 5. Povišanja plač bodo nižja od pričakovanih, zato smo zagotovili 20 milijonov in tudi manj sredstva imamo na voljo za zgradbe. Vseeno imamo nekaj povišen za sodišče in za strateško komuniciranje službe za zunanje delovanje. Vse pilotne projekte in pripravljalne ukrepe Evropskega parlamenta smo v celoti upoštevali. Sedmi diapozitiv gre za krepitev sredstev v drugem osnutku proračuna okrog 750 milijonov evrov več bo zagotovljenih, levji delež pa pade seveda na razdelke 1A, 1B in 4. Mislimo, da bomo s tem izpolnili pričakovanja parlamenta. Osmi diapozitiv. Tukaj lahko vidite, kakšne posebne instrumente smo dali na voljo, zato da bi šli preko tega okvira za večletni finančni okvir. Predlog je, da bi instrument za prilagodljivost in skupno razliko za obveznosti okrepili za 1,8 milijarde evrov. Tudi, če bi to upoštevali, bo v letu 2019 ostalo še 1,8 milijarde za nepredvidljive in nepredvidene razmere. Menimo torej, da imamo dovolj rezerve za različne katastrofe in druge nepredvidljive dogodke. 9. Tukaj lahko vidite časovnico. Jutri bomo imeli trialog kot komisija smo pripravljeni storiti vse, da bi jutri na trialogu prišli do dogovora. Zato bi lahko 12. ali 13. decembra v Strasburu o tem tudi glasovali. Če naj se to zgodi, mora vaš odbor 10. decembra sprejeti ta proračun v odboru. Torej, še enkrat v zvezi z 12. oziroma 12. nami, kaj, kaj bi te začasne 12. pomenile v zvezi z nalogami, ki jih imamo. Ta, to izvajanje 12. bi imelo negativne posledice za vse vse od migracij do kmetijstva, do obzorja 2020 in Erasmusa. Na vseh področjih bi imeli težave z izvajanjem projektov, ki bi jih lahko izvajali, če bi imeli proračun za leto 2019. Kar zadeva obzorje in Erasmus, tukaj ne bi bilo krepitve sredstev. Na področju kmetijstva, naprimer, bi imeli težave z neposrednimi plačili ta plačila ne bi bila izvajena v celoti. 75 do 80 odstotkov sredstev bi potrebovali januarja in februarja. Če bi imeli 12, ne bi bilo izplačanih 75 ali 80 odstotkov, ampak samo 8,3 odstotke, če bi prišli na 12. Mislim, da bi to stroško razložili kmetom. Pri Erasmusu Plus bi prišlo do zamud pri več kot 400 tisoč štipendijah za študente, šole, učitelje in tako naprej. Če bi imeli za dvanajstine in morda dve ali tri dvanajstine, ne bi prišli daleč. Obzorje 2020 z začastnimi dvanajstinami bi že januarja naslednje leto imeli 100 milijonov premalo za plačila. 200 izplačil za več kot 2000 ljudi bi izpadlo. Potem je treba plačati tudi zamudne obresti in tako naprej. Na področju projektov Cezar skupno evropsko nebo, viza in tako naprej. Posod bi se pojavile težave z izplačili. Lahko bi vam še naštel veliko drugih primerov. Nova žarišča, nove žariščne točke na Samosu, tudi tukaj bi prišlo do zamud in na številnih drugih področjih bi se pojavile težave. Zato obstajajo dobri razlogi za to, da se vse tri institucije jutri dogovorijo na koncu še enajsta prosojnica. Osnutek za leto 2019 predvideva krepitve tam, kjer so vaše prednostne naloge. Naložbe, mladi, rast in zaposlovanje. Gre za skoraj 5 milijard evrov, 3,1 odstotka več. vedeti moramo, da je to zelo pomemben proračun, soliden proračun. To je proračun, ki mora upoštevati tudi pričakovanje državljanov v volilnem letu. Če imate kakšno vprašanje, sem seveda pripravljen na to odgovoriti. Moji generalni direktori so vam danes in jutri na voljo. Če vam kaj ni jasno v zvedi z številkami, lepo prosim, da z nami navežete stike še pred trialogom, zato da bomo vsi na istem izhodišču, ko se bo trialog začel. Vsak problem, vsako nejasnost, lepo prosim, da rešimo jutri do povdan pred trialogom, zato da bomo lahko dobro delali. Hvala. Si, merci, hvala lepa, hvala gospod komisar. Hvala vam za to zelo jasno predstavitev. Želel bi povedati v zvezi z ne Eh, prijetnostmi povezanimi z dvanajstinami, naj doda možnost, da se financira ta milijarda za Turčijo. To je pač ena od posledic eh, nedoseganja kompromisa. Eh, verjetno bi želeli vedeti stališče parlamenta takoj, da je besedo Daniele Virioti, generalnemu poročevalcu, in upam, da mi bo uh, eh, oprostil, če rečem, da mu omejujem čas na šest minut. To bi bilo odlično. Hvala. Tokrat smo se o tem pogovarjali tako, da mislim, da, da ne bom potreboval več kot pet minut. Najprej hvala komisarju in njegovi ekipi za to, da ste, ste, tako, ste tako mrljivo delali na tem področju v vseh teh tednih, mesecih, prav te, tudi v teh zadnjih urah, da ste bili stalno v neposrednem stiku z mano, z vami, predsednikom, člani odbora na splošno. V petek smo dobili ta dokument, lahko smo ga pravčili. Nimam veliko vprašanj pravzaprav za komisarja. O tem bom govorili jutri ko bomo imeli pripravljalni sestanek, zato da bomo imeli kakšne stališče, kakšne stališče parlamente. Imam le eno vprašanje za komisarja. Ali ste bili v stiku s svetom? Ali menite, da bo svet lahko sprejel ta predlog? Torej, moramo hitro delovati, zato uh, moramo tudi vedeti kakšno je stališče sveta, vsak korak je zelo pomemben, se lahko, da se lahko med sabo pogovarjamo natančno in da lahko pridemo do nekega stališča, pogajalskega stališča, potem moramo vedeti, kakšno je stališče sveta. Ali oni to lahko sprejmejo ali ne. Ali je ta, ali je ta slika o dvanajstinah eh, nekaj, kar ste predstavili tudi svetu in ali je svet pripravljen tako kot mi pri, prevzeti to odgovornost, ki jo moramo mi prevzeti. Potem pa še eno vprašanje, komisar. Eh, predstavili ste posledice tega, če bi uporabili dvanajstine, jasno je, da to ni instrument eh, za grožnjo. Mi ne bomo tako odločali, to ne bo ključ, eh, na osnovi katerega bomo sprejeli našo odločitev. Torej, če se bomo obali dvanajstin, ki. Uh, torej, niso nič takega, tudi če prišlo do neke zamude, uh, uh, dveh tednov, januarja, bi pač to ne bilo konec uh, sveta. Tako da pač naš odbor se ne bo strašil teh dvanajstin. Bolj bi se svet moral bati dvanajstin. Nisem se pogovarjal s kolegi, nisem še. Eh, torej se z njimi pogovarjal o tem, morda bom kaj rekel, za kar nimam mandata. Vendar, če bomo sprejeli ta predlog, vaš predlog, komisar ali nam lahko rečete, da bo komisar, da bo svet sprejel uh, ta predlog? Ker potem bomo imeli lažje uh, plodno razpravimo, lahko jutri popovdne uh, pripravili svoje stališče, bomo lahko tako hitreje zaključili ta pogajanja. Merci, Hvala lepa, gospod generalni poročavec Jens Gajar ima sedaj besedo za nekaj obvestil. In nima nič zapovedati. Poljubik bi mogoče lahko kaj povedal, ampak ga ni. Poročevalci v senci imajo pravico do treh minut za svoje prispevke. Monika Holmajer je prva. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za dokument. Hvala za to, da ste nekoliko popustili našim zahtevam, o tem smo že govorili. Lepo je, da je 15.3 zdaj neke vrste mirovna ponudba. Ne bomo zdaj imeli 400 milijonov, da bi torej v celoti vsa sredstva lahko uporabili, ampak 15.3 zdaj tudi ni popolnoma izključen zato bi že bil kar, tako, kar takoj na začetku v bistvu nepotreben. Zanima me, kako se bo svet na to odzval, kajti občutek imam, da bi nekateri uradniki želeli, da ta člen nikoli ne bi uvidel luči dneva. Oni ne želijo imeti nič s tem, če le obstaja možnost za to. Dobro je tudi, da ste ukrepili obzorje 2020 in tudi raziskave. Kozme, dobro, tukaj je nekoliko manjše povičanje, kajte ta program je pod velikim pritiskom. Kolikor vidim, da zakonodaje za EASO več ni, to je zdaj izključeno, zanašamo se na to, da bomo za dopolnitvijo proračuna ob sprejetju ustreznih zakonodajnih predpisov zadeve rešili enako velja za EBO in ESMO, za tako imenovane ESE. Torej. Pozitivno je, da imamo vsaj omenjen Zahodni Balkan, kajti pogosto ko zahtevamo, da bi komisija imela strategijo za Zahodni Balkan, slišimo, da denarja za to ni. Dobro, sama bi bila pripravljena tudi na to, da bi pri predpristopni pomoči za Turčijo še bolj črtali. Bomo videli, kaj bo rekel svet. Ampak mislim, da je to dobro izhodišče, tudi kar zadeva pobudo za zaposlovanje mladih. Mislim, da je dobro, da se stališču, ki smo jih sprejeli lani, zdaj odražajo v letošnjem predlogu. To je pozitivno. Ampak od komisarja želim nekaj slišati. Razdelek 5. Občutek imam, da avstrijsko predsedstvo vedno pritiska, da je treba še odpuščati oziroma krčiti število osebja na komisiji. Parlament meni, da to ni potrebno. Pet odstotkov smo rekli, pet odstotkov smo se držali in mislim, da bi se morali tega držati, kajti imam občutek, da nekateri poskušajo komisiji tako rekoč prirezati krila ali onemogočiti, da bi lahko delovala tako, kot je treba, zato da bi bil svet močnejši. No, če se bo to zgodilo komisiji, se lahko zgodi tudi parlamentu. No. Pri svetu pa si lahko pomagajo z uslužbenci svojih ministrstv. No, parlament nima tega luksuza. To pomeni, da gremo v smer med vladnih dogovorov. Tega si ne želim, tega ne morem sprejeti. To je stališče, ki ga bomo kot skupina ELS tako sprejeli. Hvala. Merci, lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospod komisar. Hvala za opravljeno delo. Mislim, da ste opravili zelo dobro delo in mislim, da ste pripravili dobro predstavitev. In na tem lahko delamo. Ne bom ponavljal vseh argumentov, ki jih imamo mi kot skupina in vseh argumentov, ki jih imamo mi proti proračunu nasploh. To ostaja. Ampak pač to je treba sprejeti. V parlamentu obstaja večina za določeno postopanje, demokracija je tako odločila, zato bomo v to smer šli. Ampak mi smo drugačnega mnenja, pri izvajanju člena 15.3. Iz strukturnih in tudi temeljnih razlogov menimo, da tega instrumenta ne bi smeli tako uporabljati, tudi če gre pod narekovaj samo za 100 milijonov evrov, gre za temeljno vprašanje, podobno kot pri lasnih sredstvih. Lej, lasna sredstva si lahko želimo ali pa ne. Če bomo začeli z nekimi homeopatskimi zneski, bomo kmalo prišli tako daleč, da bomo videli, da bo treba enkrat sprejeti temeljno odločitev. Pri številkah lahko vidimo, da smo si zdaj bliže, to je že sprejemljivo. Morda še en argument, ki bi ga lahko predstavili svetu, zato da bi lahko svet to sprejel. Evropska obramba je nekaj, za kar si svet prizadeva, in preko tega bi lahko dosegli, da bi lahko gradili letala, s katerimi bi lahko voditelji držav in vlad prileteli celo do Južne Amerike. Če bi to dosegli, bi bilo res zanimivo. Kar zadeva 15.3, tega ne moremo preveč uporabljati, kajti ta člen, torej 15.3, se nanaša samo na raziskave čisto konkretno na raziskave in na nič drugega. Gerard de Prey. Uh, je ne vem. Euh, se upravičujem, gospod eh, predsednik, gospod eh, eh, komisar, nisem želel povzročiti tehničnega skandala. Pridružujem se, gospod predsednik, tistim kolegom, ki so pozdravili vse napore, ki so bili uloženi se strani komisije v to delo, torej v ta novi predlog preden eh, govorim o načelnih vprašanjih, če si na splošno pogledam to, kar je predvideno eh, v poročilo eh, glede naših eh, prednostnih nalog, naprimer povečanje 9 odstotkov za obzorje 2020, povečanje 18 odstotkov za Erasmus, povečanja za kozme, nekoliko manjše sicer in lahko bi nadaljeval v tem smislu. Se pravi, gre za velika eh, povečanja obveznosti. Eh, mogoče eh, še ne dovolj, kar zadeva sredstva, ki jih potrebujemo za boj proti podnebnim spremembam. O tem nekoliko lažje govorim, kajti v Bruslu je bila včeraj velika demonstracija in ta demonstracija je tudi podarila potrebo po večjih sredstvo. Imam pa nekaj pridržkov, v zvezi z komentarji, ki jih ne vidimo tukaj, ampak eh, zaupam svojim eh, kolegom, ki me sicer ne poslušajo, da bomo te eh, komentarje vključili med razpravo. Torej, en problem, nov problem, gospod predsednik, posebej se bom pogovoril z vami. Gospod predsednik, en nov problem. Imamo dva vidika v teh pogajanjih. En vidik se nanaša na samo vsebino proračuna in to, kar je komisija naredila, je odlična podlaga za razpravo. Torej, podpiram ta predlog, ta predlog kot podlago za nadaljne razprave. Imamo pa še drugi problem, ta drugi problem pa je bolj institucionalne narave. Po pogodbi naj bi bili dve veji proračunskega organa in ti dve veji se morata pogajati za to, da se doseže dogovor. Svet mi je povedal, da kar zadeva instrument za Turčijo, da to sploh ni predmet razprav, da se o tem sploh ne bomo pogovarjali. Vzamete ali pustite? Ali pa ne bo proračuna? Po drugi strani pa mi pravimo, člen 15.3 je zanimiv. Zakaj je zanimiv? Zanimiv je zato, ker gre za denar, o katerem smo se že dogovorili, da se eh, rezervira in da se porabi. Zato, ker je bil predviden že v prejšnjem proračunu. In drugič, v ureditvi, ki jo uvaja finančna uredba, eh, piše, da se lahko uporablja v eh, raziskavah. Torej, tu ne govorim o zneskih. Eh, ampak glede na to, da govorimo o načelih, če imamo torej člen 15.3, mislim, da se lahko strinjam s tem predlogom za manjšimi popravki. Ampak, če tega ne bom, potem ne bom branil tega proračuna pred svojo skupino. Hvala lepa. S tem smo končali prispevke prisotnih eh, poročevalcev v senci, kar pa zadeva poročevalce v senci drugih eh, razdelkov. Vse upravičujem, gospod Kalman. No, no Hvala, predsednik. Hvala uh, so me preselili v kot, pa me ne vidite. Torej, kar zadeva druge uh, razdelke, nimam kaj dosti dodati. V razdelku 5 je prišlo do spremembe. Pri IPC tu lahko nekoliko zmanjšamo predlog, to nam pomaga pri zmanjšanju, tako da bomo bolje skrili številke, vendar ko že imam besedo, naj povem še nekaj drugega zato, da vidimo, kaj se je zgodilo na zadnjem spravnem sestanku. Imeli smo predlog na mizi, ki je bil, ta predlog je bil podoben temu, ki ga imamo sedaj, pa zločenim prilagoditvam in številk. Vendar smo šli, ker svet ni želel sprejeti splošnih smernic tega predloga. Nikakor ni želel sprejeti 15.3. In poleg tega so želeli še več Um, znižen. In takšna je bila razprava in takšna je bila potem odločitev parlamenta. Nismo šli, ker smo tako želeli ali pa zato, ker bi bil predlog uh, slab, temveč zato, ker smo vedeli, da svet sploh ne bo začel pogajan na ta način. In zato imamo sedaj enako, imamo sedaj enako vprašanje, to je tudi izpostavil poročevalci in moji kolegi. Kaj meni svet o tem? kaj ti, če lahko spreme splošni pristop, potem se lahko lotimo podrobnosti, ser bom pa znova v enakem položaju kot zadnjič na zadnjem sestanku spravnega postopka. Zato bi jasno povedala, da parlament ne želi imeti dvanajstin, seveda ne. Vemo, do kakšnih težav lahko pride, če imamo takšno začasno rešitev. Vendar zaradi tega ne bomo sprejeli kakršnega koli sporazuma ali predloga. Torej moramo vedeti, kakšno stališče sveta, zato da vidimo, če se lahko začnemo pogajati in če lahko damo poročevalcu pogajalski mandat za pogajanja o podrobnosti, da vidimo, če sploh lahko prije do blagoditve. Vendar pač moramo vedeti če se strinjamo glede, na, glede načel ali ne. Si. Hvala lepa, gospod Krmel. Ne, ne bi nič dodali. Povedali ste glavno, kar ste mislili, v glavnem eh, tisto, kar se nanaša na tretji razdelek in na druge razdelke. Sedaj pa eh, tisti, ki želite besedo, gospod Fernandez najprej. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom zelo kratek in hiter. Zahvaljujem se za predloge komisije in zahvaljujem se komisarju, zahvaljujem se mu za vse delo, ki ga je upravil. To je odlično upravljeno delo, kakovostno delo in tudi pokazal je veliko lojalnosti do parlamenta in sveta. Prav tako se zahvaljujem poročevalcu in poročevalcem. Nihče po mojem, mestu, eh, po mojem mnenju ne more razumeti, da, bi, da bomo eh, v letu 2019 vstopali z začasnimi dvanajstinami, kaj ti gre za plačilo za, za proračun, kjer plačila predstavljajo 2,0, to se pravi najnižjih odstotkov v naši zgodovini. Prav tako mislim, da ni noben državljan, noben Nemec, noben Francos ne more razumeti, da so največji upravičenci eh, stresstev za raziskave potem po drugi strani pa nočajo teh eh, eh, raziskav okrepiti. Pa niti ne govorimo o tem, gre za to, da se morajo eh, uporabiti in poravnati tiste obveznosti, ki so že bile sprejete in ki niso bile poravnave. In tu mislim na vse, ne samo na teh 100 milijonov evrov. Nemčija je tista, ki dobi največ sredstev iz tega naslova. Francija je pa tretja po vrsti na tem področju. In za zaključek naj povem, da mogoče, eh, da bi ministra financ. Eh, eh, minister financ Nemčije želel ta 12, to dvanajstino začasno in mogoče tudi isto velja za francoskega ministra za finance. Ampak prepričal se, da kanclerka Angela Merkel ne bo vstopala v to dvanajstino in tudi Macron si, si ne želi začasnih dvanajstin to moramo sedaj spraviti na politično raven, kajti sedaj imamo nestabilno situacijo v EU in če so nekateri ministri tu, ki želijo še povečati to nestabilnost, moramo povedati to javno. Uh, in moramo uh, javno pokazati na to, kar se dogaja. Po drugi strani pa mi želimo večjo, uh, vedno najboljše za Evropsko unijo, se pravi stabilnost in pa realistični in istočasno odgovorni proračun. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Burisan. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej se želim komisarju Oettingerju zahvaliti za pripravo drugega predloga eh, osnutka eh, proračuna in za njegovo predstavitev. Prva stvar, ki jo želim povedati, dejstvo, da nam ni uspelo pri prvem poskusu, ni v redu za kredibilnost vseh institucij Evropske unije. To ni dobro ne za svet, ne za komisijo in ne za nas v parlamentu. In to smo lahko že videli v medijih, ampak moramo biti pošteni. To ni drama, da se v prvem poskusu nismo mogli dogovoriti. Bo pa drama s težkimi posledicami, če se pri drugem poskusu ne bomo uspeli dogovoriti. To bi bilo slabo za EU, za države članice in za vse upravičence, eh, tako kot je prej povedal eh, tudi komisar. Naj vam povem še nekaj. Tu so različna stališča, pogajanja so težka. In mislim, da vseeno to ni dovolj ljudje iz Evrope uh, delajo pod težkimi pogoji in vsak dan upravljajo svoje delo. Torej, ljudje, uh, kot so profesori, peki in, uh, in drugi, delajo v težkih pogojih, ampak vseeno delajo. Kaj vam hočem povedati? Čeprav je težko, moramo tudi mi narediti to, kar moramo in priti do rezultata pred. Uh, Božičem, Daniele, želim povedati naslednje. Moramo biti odločni v pogajanjih, braniti svoje rdeče linije, ki jih ne moremo in ne smemo eh, prekršiti, istočasno pa moramo biti konstruktivni in znati ponuditi rešitve. Na svet eh, moramo znati tudi pritisniti, tako kot je Jose Manuel prej eh, povedal. Torej, moj pristop je naslednji. Branimo svoje rdeče črte, Potem pa bodimo konstruktivni, bodimo pripravljeni ponuditi rešitve, ampak to ne, ne pomeni, da eh, popustimo. Eh, mislim, da je predlog komisije odlična podlaga za premostitev teh razlik med svetu in parlamentu. Te razlike očitno obstajajo, kajte če jih ne bi bilo, eh, bi tudi ne bili Eh, ne uspeli pri pogajanju, torej bi nam bilo uspelo in eh, mislim, da je treba izvajati pritisk na svet, kajti želimo prispevati k temu, da dobimo proračun, ampak tudi svet mora narediti svoje. Samo mi in komisija ne moremo sprejeti proračuna, zato potrebujemo tudi konstruktivni odnos eh, sveta. Hvala lepa. Eh, mi dovolite, da povem svoje osebno mnenje? Ja. No, še enkrat bi želel podariti naslednje dejstvo. To je naš zadnji eh, proračun v času našega mandata in to je zelo pomembno politično dejanje. Ponavljam, pomembno politično dejanje. Po mojem mnenju je komisija prepravila predlog, ki za nas predstavlja minimum. Sprejemljamo sprejemljivi minimum. Če bi se morali odreči temu, eh, čemu bi pa bil podoben potem osnutek eh, večletnega finančnega okvira do leta 27 v tem duhu, torej 2027. In zato upam, da bomo jutri v trialogu lahko pozitivno izpostavili te vidike. Večkrat sem že povedal v eh, času skla, postopka, da imamo parlament in svet, ampak v svetu so predstavniki ministrstv za finance in proračun in istočasno pa nimamo občutka, da, dr, da bi državna eh, politika dejansko stala za njimi. In eh, čas bi bil, da bi tudi politiki prevzeli svoje odgovornosti. Eh, tu in tam vidimo jezo med državljani. Državljani so nezadovoljni z eh, javnim upravljanjem. Občutek imajo, da je tehnokracija prevzela vso oblast. No, sedaj imamo priložnost, ko iščemo kompromis za proračun 2019, za to, da damo na prvo mesto politično vizijo, in ne eh, tehnokratske vizije. Veliko upanj vlagam v naslednje ure in vsem se zahvaljujem, drage kolegice, kolegi, gen, eh, generalnemu poročevalcu, poročevalcem agencij in drugih eh, skupin. In eh, zahvaljujem se tudi vam, gospod eh, komisar, za vaše osebno prepričanje in za vašo sposobnost, da znate to prepričanje tako odločno tudi predstaviti. In upam, da vam bo to uspelo tudi jutri na Koreperju. Gospod Von, želite besedo? Ah oui. Bien, oui, donc je fonde beaucoup d'espoir sur ce que nous vivrons. Torej, eh, polagam veliko upanja v to, kar se bo dogajalo jutri, eh, mogoče tudi zvečer in po noči. Gospod komisar, kako pa vi ocenjujete eh, to situacijo? Gospod predsednik, gospe in gospodje, druge poslanke in poslanci, hvala za vaše konstruktivne komentarje. mislim, da lahko računamo na vašo podporo. Gospod Vjoti me je vprašal, vprašal, kaj meni svet. Sam še tega ne vem. Ne vem, kakšno je njihovo stališče z generalnim direktorjem. Sva predstavila koncept, imeli smo prvo izmenjavo mnen v zvezi s tem. Govorili smo o višini proračuna, še vedno obstajajo nekateri, ki ne sprejemajo dodatnih sredstev, ki smo jih predlagali mi. Po drugi strani so nekatere države še vedno kritične do člena 15.3, nekatere Države članice ne, si ne želijo, da bi se ta člen izvajal, ampak svet je sicer pozitiven in pripravljeni so vzeti naš predlog za podlago za trialog. Ne zavračajo ga že od začetka. Gospa Holmajer, strinjam se z vami. Pri razdelku 5 je tako, da bi nova krčenja na področju zaposlenih bila napačna pot. 13.5. Jasni moramo biti, do 2022 mora priti na področju kadrovanja do stabilnosti. Kar zadeva razdelek 7 v okviru večletnih finančnih. Eh, Večlenega finančnega okvira, v redu, tukaj lahko govorimo, ampak kadrovanje tukaj ne sme več biti sprememb in krčenja. Strinjam se z vami, komisija in parlament sta se držala svojega načrta, svet pa ima seveda razpoložljive zmogljivosti tudi v prestolnicah, v ministrstvih. Zato lahko računajo tudi na te ljudi. Hvala, gospod Kölmel, 15.3. To ste omnili vi kot temeljno vprašanje. Jaz se s tem ne strinjam v celoti, ampak nekaj vam lahko povem. Če bi 15.3 veljal samo za obzorje in za Euratom, oziroma ta člen se uporablja samo za ti dve področji in za nič drugega. In glede na to, da je tako, to ne odpira vrat za pristop vse ali nič. Tudi naslednja leta lahko ta člen in to prilagodljivost uporabljamo samo za ti dve področji, torej gre za prenose sredstev iz enega leta v drugo. Vendar vedno mora ta soglasje podati tako svet kot parlament. Ta instrument prilagodljivosti je pomemben, kajti za smisel ne raziskovalne projekte ni dovolj sredstev. To je jasno. In nima smisla, da denar vračamo in ga potem spet zahtevamo. Bolje je, da sredstva preprosto prenesemo, če so seveda namenjena istemu cilju. Tudi v prihodnosti, ko bomo govorili o obzorju 2020, eh, zdaj govorimo o 12 milijardah, morda 16 ali 17 milijardah, ampak gre za znesek v 100, 200 ali 300 milijonih, ki bo ostal. To bo ena promila celotnega proračuna. Zato mi je člen 15.3 instrument, ki je smiseln. Jasno pa je, da mora veljati samo za raziskave, vse tako, kot smo mi to predlagali. Hvala lepa. Sicer pa smo vam na voljo danes ali jutri do povdan, če imate kakšno vprašanje, drugače pa se vidimo na trialogu. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod komisar. Gos mogoče bi generalni poročevalec zaključil to izmenjavo mnen. Hvala lepa. Še enkrat hvala komisarju in kolegicam in kolegom, ki so se oglasili in s tem seveda tudi prispevali k razpravi, kot ponovadi. Komisar. Tudi kolegi so dejali, da smo sedaj res v zaključni fazi, v kateri smo mi. tisti, ki se zavedamo tega, kar smo storili kot odbor za proračun v parlamentu v prejšnjih mesecih. In eh, popustili smo svetu večkrat. Eh, moramo se spomniti, da smo se odpovedali določenim temam. Eh, in da smo torej potrdili želje eh, sveta, da smo se strinjali z rezi, ki jih je večkrat, eh, eh, ki smo, ki smo jih sprejeli, ki ste jih vi predlagali in poštevali smo želje sveta. In nikoli nismo izvali pritiska. Vendar. vendar lahko rečem le to, kar so dejali tudi kolegi, zlasti kolega Artui, ko se je na koncu oglasil. In sicer, da je treba upoštevati oba uh, odločevalca glede proračuna. In če bo šlo za nekakšen boj, tu ne želimo sodelovati, če bo šlo do tega, da bomo da bo nekdo uh, zmagoval, sem pa poraženec, bo e, na koncu poraženec Evropa. In mislim, da ni nič hudega, če kakšen mesec zamudimo s prejetjem proračuna. Menimo, da bo poražena Evropa, če bo šlo za boj e, med obema zakonodajalcema in bi eden skušal prevladati. Hvala lepa, gospod poračevalec, gospod komisar. Vem, da je. Eh, eh, situacija pomembna, naša, uh, naš odbor vas podpira. Veliko sreče pri vaši predstavitvi osnutka proračuna pred uh, Koreperom in uh, želim vam prijetno popovdne. Hvala. Kolegice in kolegi, sedaj dajem besedo. Gospodo Švrcu, ker ga pa ni bo namesto njega govoril Jose Manuel Fernandez. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo hiter bom. Želim predstaviti samo prenos, en transfer, ki spoštuje vse standarde in pa tudi eh, uredbe, zlasti finančno uredbo. In gre za eno stvar, ki je običajna in sicer gre za krepitev proračunske linije 2001 za razširitev in obnovo eh, stavbe Konrad eh, Adenauer v Luksemburgu. Ta odločitev je že bila sprejeta in sicer v odboru eh, Buč 11. julija 2006. Hvala. Hvala. Plus de près sur les propositions que vient de nous. Non. kar zadeva ta predlog gospoda Fernandeza, ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. Mislim, da lahko glasujemo in sicer elektronsko. Sam nimam glasovalne kartice. Bomo testirali najprej. Gospa tudi ne? Mate? Mate? Dobro. Sedaj bomo testirali simulacija glasovanja. Tudi vi nimate kartice. Se pravi, dva dodatna glasova. Glasujemo. Sedaj testiramo, testiramo. Se bom, se bom, se bom. V redu. E, testiramo. Nič ne vidimo na ekranu. Ah. V redu. Konec glasovanja. Sedaj pa zares. Po elektronski potni glasujemo. Smo vsi glasovali? Ne? Konec glasovanja. Dodali bomo še tri glasove k 12. To se pravi en glas proti, vzdržanih pa ni bilo. Ali ima kdo še kakšno vprašanje? Torej, s tem je bila ta eh, odločitev sprejeta potrjena. Naš naslednji sestanek je predviden za 10. december v Štrasburgu. No, se opravičujem. Ob 16.45 skupni sestanek z, z Ekon, 10. decembra pa v Štrasburgu ob 15.00 bomo še povedali, eh, ob kateri uri, potem pa še 13. decembra tudi v Štrasburgu. Sedaj pa eh, predajem predsedovanje svojemu kolegu, ki se mu zahvaljujem za to, da je to sprejel. Sam moram namreč eh, v Pariz in eh, se vidimo ponovno jutri.